Good afternoon, colleagues. Apologies for the late start. Dobar dan, kolegi. Se upravičujem, da bomo nekoliko pozno začeli. Začeli bomo z skupno sejo o načelu pravne države v postopku pridruževanja. In pozdravil bi člane odbora Libe in pa člane odbora AFET. Ta Skupna seja se bo prenašala preko spleta in prispevki gostov eh, bodo na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Na voljo je tolmačenje vse jezike, razen danščine, hrvaščine, malteščine in galščine. Osredotočili se bomo na napredek in izzive, s katerimi se srečujejo države kandidatke, ko morajo izpolnjevati načelo pravne države v skladu z kopenhavenškimi kriteriji. Kot vemo, je spoštovanje vrednot, ki so zapisane v drugem členu pogodbe o Evropski uniji, vključno z načelom pravne države, ključnega pomena za članstvo v Evropski uniji in eh, ta načele moje države kandidatke spoštovati tudi po pristopu k Evropski uniji in videli smo, da je nadzor izvajanja teh načel po priključitvi izjemno težaven. Zaradi tega bomo danes razpravljali o tem, kako ukrepiti poglavja na temo pravne države v predpristopnem postopku in kako okrepiti načelo pravne države, dolgoročno gledano in v skladu z drugim členom pogodbe o delovanju Evropske unije. V Evropskem parlamentu je odbor za državljanske svoboščine in pravice v osrčju delovanja na področju zagotavljanja spoštovanja temeljnih človekovih pravic in pa načela pravne države na območju Evropske unije. Prišlo je tudi do resnih kršitev teh vrednot strani držav članic in v primeru takšnih resnih kršitev pride do sprožitve člena 7. prvega odstavka. In ta člen je bil uporabljen v primeru Polske in pa Mačarske. Junija 2018 se je odbor Libe odločil, da vzpostavi skupino za nadzor načela pravne države. Na ta način se želimo spopasti z kršitvami načela pravne države in pa se boriti proti korupciji znotraj Evropske unije. Želimo se soočiti tudi s specifičnimi situacijami, kot recimo na Malti ali pa na Slovaškem. In resolucija Na to temo bo predstavljena na naslednjem plenarnem zasedanju. Evropski parlament je oktober 2016 in novembra 2018 sprejel dve resolucije, ki pozivata k spostovitvi obsežnega, stalnega in objektivnega mehanizma Evropske unije za spoštovanje demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic. Komisija bi morala pripraviti sporočilo o nadaljni okrepitvi okvira za načelo pravne države v prihodnih dneh. Zelo me veseli, da so danes z nami visoki predstavniki te inštitucije, pa tudi Sveta Evrope, kakor tudi številni akademiki in predstavniki civilne družbe. Veselim se že vaših stališč na to temo in pa nadaljne razprave. No, naj na začetku povem tudi, da bom. Uh, temu delu seje predsedoval skupaj z sopredsedujočim iz odbora za zunanje zadeve, to je gospod Javier Kozo Permoj. Izvolite, beseda je vaša. Thank you. Gracias. I will speak in Spanish. Please use your host. Hvala, govorim bom špansko. Prosim, nataknite si slušalke. Tudi v imenu odbora AFET vas želim lepo pozdraviti na današnji skupni predstavitvi gre za skupno predstavitev odborov AFET in LIBE. Eh, ta seja poteka ob pravem času. Pred dvema tednoma je odbor AFET poslal dve delegaciji v države Zahodnega Balkana. Delegacijo je poslal v Srbijo in Kosovo in pa v Albanijo ter tudi v nekdanjo Jugoslansko republiko Severno Makedonijo tri izmed teh držav, tri izmed teh držav so kandidatke, Kosovo pa je potencijalna kandidatka. Srbija in Montenegro in Črnagora sta edini kandidatki, ki sta že začeli z predpristopnimi pogajanji, Albanija in Severna Makedonija pa upata, da bosta lahko z temi pogajanji začeli še letos. Um, pristopni proces predvideva to, da se najprej osredotočimo na temelje in da moramo zelo tesno spremljati spoštovanje načela pravne države. Eh, treba je spremljati izpolnjevanje načela pravne države v eh, državah, ki sta že napredovali v predpristopnem postopku, torej v Srbiji in pa v Črnjegori. Eh, sedaj smo povabili goste na visoki ravni, zato da bodo lahko bolj osvetlili trenutno stanje v teh državah, da bodo lahko mm, opisali tamkajšnja politična dogajanja in primere, kjer je prišlo do nazadovanja na področju spoštovanja pravne države. Brez nadaljnega predajam besedo spet eh, gospodu Morajšu. Hvala lepa, gospod Kuso. In sedaj bom predstavil. Goste v okviru prvega panela začeli bomo z gospodom Krišćanom Danielsonom, ki je generalni direktor GD NIR in z nami je tudi gospod Gianni Bukikio, predsednik Beneške komisije pri svetu Evrope. Ampak začeli bomo z gospodom Danielsonom. Beseda je vaša za deset minut. Hvala lepa, gospod so predsedojoči, spoštovani poslanci. Dame in gospodje, v veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami in da lahko spregovorim o temi, ki je močno zakorenjena v naše odnose z tistimi državami, ki so na poti približevanja k Evropski uniji. Spoštovanje načela pravne države je pri tem ključnega pomena. Da najprej razložim, zakaj je načelo pravne države tako zelo pomembno, potem pa bom spregovoril o strateškem pristopu, ki smo ga izbrali. Pri tej temi načelo pravne države je ključnega pomena zaradi tega, ker Evropska unija temelji na načelu pravne države. To je jasno zapisano v pogodbah in ta, to načelo je morajo spoštovati tudi demokratične države Evropske unije. In uh, v pogodbi Evropske unije je zapisano tudi, da morajo države kandidatke izpolniti ta pogoj, da morajo spoštovati temeljne vrednote in med njimi je tudi načelo pravne države. In to je zapisano tudi v kriterijih iz Kopenhavna. Zapisano je, da potrebujemo stabilne inštitucije, ki zagotavljajo spoštovanje temeljnih človekovih pravic, načela pravne države in tako naprej. To pa je tudi politična želja evropskih državljanov. Ti želijo živeti v državah, ki eh, so enakopravne, v katerih ni korupcije in kjer se spoštuje načelo pravne države. V državah, kjer imamo učinkovit pravosodni sistem ter pravične in svobodne volitve. No, in bodimo pošteni. Dosežen je bil velik napredek v državah kandidatkah, tako pri izvajanju reform, kakor tudi pri dosegi sprave na območju Balkana. Ampak nobena izmed držav partneric še ni niti blizu izpolnjevanju eh, predpristopnih pogojev in v nekaterih državah je prišlo do zaskrbljujoče stagnacije, če ne že nazadovanja. Zaradi tega bodo potrebna nadaljna prizadevanja za ukrepitev demokracije in pa za spoštovanje načela pravne države. Zato bo potrebno izvesti tudi določene reforme. Kako se komisija odziva na to? Od leta 2012 imamo nov pristop eh, v eh, predpristopnih pogajanjih. Ta temelji na naukih iz preteklosti. Imamo seznam pogojev, ki jih morajo države članice spoštovati oziroma ki jih morajo države kandidatke spoštovati, če želijo pristopiti k Evropski uniji tukaj gre za kriterije, za natančnimi akcijskimi načrti in za reformami pri poglavju 23 in 24. To sta najpomembnejši poglavju v povezavi z načelom pravne države. Poleg tega pa imamo tudi eh, različne varovalke, recimo v primeru zamud pri izvajanju akcijskega načrta je potrebno zagovoriti ustrezno ravnotežje v pogajanjih in eh, komisija se lahko odloči, da bo prekinila s tehničnim delom na drugih poglavjih. In v najhujših primerjih, recimo, če pride do resnih kršitev človekovih eh, pravic ali svoboščen ali načela pravne države, lahko Evropska komisija prekine pogajanja ključnega pomena je, da se najprej osredotočimo na temelje in zaradi tega eh, smo eh, leta 2013 uvedli to načelo, da se je potrebno najprej osredotočiti na temeljna načela. Sem spada tudi načelo pravne države in sem spadajo temeljne človekove pravice. Potem ukrepitev demokratičnih inštitucij, tudi javne uprave, zato je potrebna izvedba reform. Eh, potem pa je tukaj gospodarski razvoj, pa tudi eh, zagotovitev konkurenčnosti. Evropska unija ostaja največja donatorka v regiji, torej imamo tudi močan eh, finančni vzvod in instrument za predpristopno pomoč je znašal 11,5 milijarde evrov. Eh, za obdobje 2014 do 2017 pa smo ta sredstva povečali na 11,7 milijarde. Za obdobje 2021 do 2027 eh, pa bo prišlo eh, do 30-odstotnega povečanja, kar pomeni 14,5 milijarde. To bo torej pred pristop, instrument predpristopne pomoči tri. In ta sredstva eh, se bodo uporabljala za izvajanje pravosodnih eh, reform, reform javne uprave, za okrepitev eh, parlamentov, demokratičnih inštitucij in tako naprej. To je le nekaj primerov. Torej za ta temeljna načela, ki sem jih navedel. Poleg tega bomo z tem imeli tudi instrument za uvedbo sankcij v primeru neizpolnjevanja pogojev. To pomeni, eh, da se bodo sredstva preusmerila za, na izvajanje eh, temeljnih reform. Poleg tega uporabljamo tudi novo metodologijo, kar zadeva poročanje in pa merjenje napredka. Želimo zagotoviti bolj primerljive podatke. Želimo pa zagotoviti tudi natančnejša pravila in ta nov način poročanja zagotavlja večjo preglednost v predpristopnem obdobju. To mislim, da je pomembno za države kandidatke. Na ta način se tudi lažje pogovarjamo o situaciji in pa o napredku. Možen pa je tudi boljši nadzor kar zadeva poglavje 23 in 24, pa tudi kar zadeva ostala ključna poglavja. Imamo natančna pravila glede naslednjih korakov eh, v postopku izvajanja reform. Leta 2018 je Evropska komisija podala jasno zavezo glede prihodnosti Zahodnega Balkana. Sprejela je strategijo za Zahodni Balkan. to potrjuje, da vrata Evropske unije ostajajo odprta, da smo zavezani k pristopu Zahodnega Balkana. Ampak povdarjeno je tudi, eh, da eh, bo potrebna racionalna odločitev strani naših partneric in pa izvedba težavnih in bolečih reform. Eh, in sem spada spoštovanje načela pravne države, izvajanje gospodarskih reform in pa tudi sprava. Izjava iz eh, Sofije je potrdila odločnost držav članice Evropske unije, da poglobijo eh, in okrepijo svojo podporo eh, politični in pa gospodarskim spremembam v regiji. Sedaj skušamo izvesti strategijo, ki vodi k pristopu k načelu pravne države, ki temelji na boljšem sodelovanju z agencijami Evropske unije, ki pomeni večjo udelež po inštituciji Evropske unije. Hkrati to vključuje boljše instrumente eh, na eh, področju pravosodja. Gre za udeležbo kazalnikov oziroma uporabo kazalnikov Svetovne banke. Enako velja tudi za sodelovanje, ko gre za organiziran kriminal in pa za korupcijo. Tukaj govorim predvsem o spremljanju sodnih postopkov na tem področju. Poleg tega želimo ukrepiti tudi podporo civilni družbi in pa neodvisnim medijem, tudi z evropskim instrumentom za demokracijo. Naj zaključim še z primerom. V regiji gre za veliko investicijo v prilagoditev pravosodnega sistema, sedaj pa se osredotočamo na skupen projekt Evropske komisije in pa Nemčije, ki ga izvaja nemško-italijanski konzorci in ki je namenjen okrepitvi organov, ki se borijo proti organiziranemu kriminalu. In prišlo je do prekinitve eh, velike tihotapske verige, eh, ki je prodajala drugo. Zasegli smo eh, tone Hašiša. In celoten postopek temelji na strogem pogojevanju. Članstvo Evropske unije je odvisno od korakov, ki jih bo sprejela vsaka posamezna država naše sodelovanje nikoli ni bilo tako globoko kot danes. In z strategijo za Zahodni Balkan in izjavo iz Sofije imamo trdnejše temelje za sodelovanje. Sedaj pa morajo naše partnerice v regiji zagotoviti konkretne rezultate in pokazati eh, politično voljo in pa odločnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa predsednik eh, Beneške komisije, gospod Džani Bukikijo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Načelo pravne države je zelo pomemben kriterij v predpristopnem postopku. Evropska unija temelji na načelu pravne države. Samo tiste Države, ki bodo ustrezno izvajale pravo Evropske unije, bodo lahko postale tudi članice Evropske unije. Beneška komisija je pripravila seznam pregleda stanja na področju načela pravne države. Po mojem mnenju je ta seznam koristen instrument pri pregledu situacije na področju načela pravne države v specifičnih državah. Na ta način lahko pripravimo poglobljeno, pregledno, objektivno oceno situacije. Ta seznam jasno kaže tudi, da načelo pravne države ni zgolj omejeno na pravosodni sistem, ampak da zahteva tudi javno upravo, ki temelji na zakonu in da vključuje tudi minimalne zahteve glede sprejemanja zakonodaje. Ampak, ker nimam veliko časa, se bom sredotočil predvsem na neodvisnost in nepristranskost eh, pravosodnega sistema. To je ključnega pomena za običajna sodišča in še toliko bolj za ustavna sodišča. Ustavna sodišča igrajo zelo pomembno vlogo pri vzpostavitvi in pa pri obrambi načela pravne države v nekaterih državah kandidatkah. Politiki pogosto napadajo ta sodišča, kadar eh, njihove odločitve niso v skladu s tem, kar bi si želela trenutna oblast. Večkrat sem moral zagovarjati eh, gruzijsko, turško in pa tudi druga ustavna sodišča zaradi napadov vlade ali pa predsednikov. V Evropi se vedno pogosteje srečujemo z populisti, ki trdijo, da zmaga na volitvah daje večini pravico, da vlada brez vsakršnih omejitev. Ta pristop, da je vse v rokah zmagovalca, je nevaren za načelo pravne države. Ustavna sodišča morajo zagotoviti ustrezno ravnotežje med eh, vlado večine in pa zaščito manjšine in mi jih moramo pri tem podpirati. Kar zadeva običajna sodišča je svet Evrope od paca berlinskega zedu storil veliko, da bi ukrepil pravosodne sisteme v srednji in pa vzhodni Evropi, pa tudi v Turčiji. Ampak moramo priznati, da so rezultati, ki so bili doseženi v nekaterih eh, državah, nezadovoljivi. Izkazalo se je, da je zelo težko poskrbeti za reforme pravosodnega sistema. Kako je mogoče, da 30 let po koncu komunizma stanje na tem področju v številnih postkomunističnih državah še zmeraj ni zadovoljivo? Izkazalo se je, da to ni povezano z pomankanjem pravil ali pa z pomankanjem eh, pravnih pravil. Vse nove demokracije imajo načela neodvisnosti pravosodnega sistema in pa nepristranskosti v svojih ustavah. Vendar pa bi lahko situacijo še izboljšale na ustavni in pa zakonodajni ravni. In zato si prizadeva tudi Beneška komisija. Situacija pa je sicer, kar zadeva pravila, primerljiva z Zahodno Evropo. Pravi problem se torej ne skriva v pravilih. Gre bolj za kulturo, pravno kulturo držav in pa za pristop eh, izvedencev z upravnega področja. Ko se je pričelo izvajati reforme, ko so te države pričele izvajati reforme v zgodnih 90-ih letih, nismo dovolj spoštovali vloge oziroma upoštevali vloge pravosodne kulture v teh državah. In menili smo, da bodo mlajše generacije avtomatično razvile ustrezen pristop k načelu pravne države. Poleg tega tudi nismo upoštevali odpor politiko. Pravosodni sistem odgovarja družbi in zaradi tega je potrebno zagotoviti v pravosodnih svetih dovolj eh, pravosodnih izvedencev, hkrati pa tudi dovolj lajkov, tako da ti sveti ne postanejo orodje v rokah politikov. Potrebujemo uravnotežen pristop. Eh, Podarjati je potrebno neodvisnost, hkrati pa nikako ne smemo pozabiti tudi na prevzem odgovornosti. Za pravosodno neodvisnost eh, je ključnega pomena eh, tudi mandat sodnikov. Včasih so potrebna tudi posebna določila, kot recimo v primeru Albanije. Po moji predstavitvi bomo slišali prispevek na temo Albanije, kjer eh, je zaradi korupcije bil potreben poseben nadzor sodnikov v državi. Beneška komisija je to zahtevala in če mi ne bi podali pozitivne ocene, bi albanska sodišča najbrž ta postopek zaustavila. Potrebujemo ustrezen pristop, ki bo zagotovil ustrezno ravnotežje med neodvisnostjo in pa prevzemom odgovornosti in ki eh, bo zagotovil tudi ustrezno ravnotežje med spoštovanjem mednarodnih standardov in pa potrebo po prilagajanju pravil situaciji v državi. Če želimo zagotoviti spoštovanje teh pravil, moramo ukrepiti podporo sveta Evrope in pa Evropske unije, podporo razvoju pravosodnega sistema v državah kandidatkah. Ta sistem je potrebno uskladiti z mednarodnimi standardi. Na koncu pa nekako ne smem pozabiti tudi na druge deležnike v pravosodnem sistemu. Tukaj mislim še prav posebej na javne tožilce in pa odvetnike. Javni tožilci so morda represiven instrument vlade, vendar pa so hkrati tudi edini deležniki, ki se lahko zoprstavijo zlorabam tistih, ki so trenutno na oblasti. Lahko se borijo proti korupciji. V med politiki. Eh, odvetniki eh, pa eh, lahko poskrbijo za to, da pride do obravnave nezašiteljenih primerov na sodiščih in lahko učinkovito zagovarjajo tiste, ki so predmet morda neupravičenega pregona. Tukaj gre za obrambo tako imenovanih sovražnikov države, kot recimo v primeru Turčije. Torej, spoštovanje načela pravne države je ključnega pomena pri sprejemu odločitve o članstvu v Evropski uniji in ta odločitev nikakor ni lahka. Po eni strani bi morala Evropska unija od držav, član, od držav kandidata zahtevati, da čim prej dosežejo čim večji napredek na področju načela pravne države. Po drugi strani pa mora ostati možnost članstva verodostojna, da države ne bi odnehale v svojih prizadevanjih vlade držav kandidatk morajo razumeti, da so reforme pravosodnega sistema pomembne, ne zato, da bi bila zadovoljna Evropska unija in zato, da bi postale članice Evropske unije, ampak zato, Eh, ker je to pomembno eh, za eh, vse narode držav. Kandidat, hvala lepa. No, predhodni govornik je omenil Albanijo, o tej bomo govorili tudi sedaj. Z veseljem predajam besedo Teju Jakobsu, ki deluje kot opazovalec v okviru uh, IMO. Gre za mednarodno operacijo za spremljanje. Ta spremlja pravosodne reforme v Albaniji. Uh, in eh, spremlja tudi postopek evalvacije, torej gre za postopek eh, varnostnega preverjanja sodnikov v Albaniji. Gospod eh, Jakobs, imate besedo, izvolite, za deset minut. Uh, mm, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se vam zahvaljujem za vaše povabilo, da lahko tukaj zastopam mednarodno operacijo za spremljanja želimo poročati o našem vsak, vsakodnevnem delu. Mi smo pravzaprav privilegirane priče, spremljamo prvovrstno to vrstno operacijo, ki sedaj poteka v Albaniji. Ob tem imamo tudi podporo mednarodne skupnosti. Skušamo doseči to, da bi država polno spoštovala načelo pravne države. Uh, Vesel sem, da lahko tukaj govorim v imenu mojih kolegov. Pripravil sem posnetke, ampak na njih ni preveč informacije. Prvi posnetek. Kakšno je stanje glede varnostnega preverjanja albanskih sodnikov? Če ste spremljali poročila o stanju albanskega pravosodja, boste ugotovili naslednje značilnosti. Gre za široko razširjeno korupcijo, gre za pomankanje neodvisnosti in značilne so tudi povezave z organiziranim kriminalom in pa kriminalnimi združbami. Skratka, stanje je zelo vprašljivo in tudi usposobljeno um, usposobljenost tamkajšnjih sodnikov je vprašljiva. Če torej ocenate trenutno stanje, lahko ugotovite, da so državljani tam soočeni z. Um, propadajočim pravosodnim sistemom. Pravosodni sistem pa je glavno gonilo pravne države in v Albaniji jasno ne opravlja primerno svojega dela. V okviru pridružitvenega postopka smo se odločili za vzpostavitev postopka ponovne evalvacije albanskih sodnikov in nekaterih pravnih uh, svetovalcev. Cilji naše misije so določeni v členu albanske konstitucije, gre za člen 179. Ta sistem ponovne evalvacije je bil spostavljen zato, da bi zagotovili dobro delovanje pravne države, da bi zagotovili neodvisnost eh, pravosodnega sistema in da bi lahko ponovno vzpostavili zaupanje javnosti v omenjanje institucije. To je torej naš cilj in namen. Eh, kakšen je obseg tega varnostnega preverjanja. Če se vrnem k prvem posnetku, sem omenil pomankljivosti, ki so bile ugotovljene za albanski pravosodni sistem. Verjetno vas ne preseneča, da se pri varnostnem preverjanju osredotočamo na tri kriterije. Najprej eh, ocena sredstev, potem ocena ozadja in pa ocena usposobljenosti. Če govorimo o oceni sredstev, bi lahko se skupaj strnili na naslednje vprašanje. Ali so sredstva sodnikov in pravnih svetovalcev v skladu z finančnim stanjem, ki ga lahko takšen strokovnjak, eh, katerega izvor lahko takšen strokovnjak ustrezno pojasni. Ko gre za oceno ozadja, tukaj gre za vprašanje, ali, poveza, ali obstajajo povezave med eh, predmetom ocenjevanja, osebo ocenjevanja in pa organiziranim kriminalom in pa vprašanje uspešnosti oziroma usposobljenosti To lahko povzamemo na naslednji način, ali je oseba ustrezno usposobljena za to, da lahko opravlja svoje delo sodnika, um, javnega toživca ali pa pravnega svetovalca. Uh, torej, to preučujemo na podlagi primerov, ki jih predložijo ali um, osebe same ali pa jih poljubno izberemo. Kdo upravlja uh, varnostno preverjanje? Gre za neodvisno komisijo, ki je sestavljena iz 12 komisarjev, ti imajo petletni mandat. Mandat bi se jim torej iztekel um, junija 2022. To telo deluje kot preiskovalno telo. Na koncu preiskave predstavi ta rezultat glavni komisiji in ti lahko potem obrnejo dokazno breme. Če so identificirani problemi tekom preiskave, potem lahko oseba, ki je predmet ocenjevanja, predstavi še svoj vidik za to, da lahko ponudi proti utež rezultatom preiskave. To deluje kot nekakšno sodišče na prvi stopni in lahko odloča o potrditvi eh, ali pa odslovitvi mm, sodnika oziroma pravnega svetovalca. Eh, pri drugem scenariju pa imamo dva javna komisarja, ki predstavljata javni interes, lahko se pritožita na mm, sklep, ki ga sprejme neodvisna eh, komisija za kvalifikacije. Eh, oni se lahko na to ugotovitev oziroma na ta sklep tudi pritožijo. um, te komisarje izbere in potrjuje parlament. No, potem pa imamo še poseben senat za pritožbe. Ta senat sestavlja sedem sodnikov z devetletnim mandatom, so del ustavnega sodišča eh, in delujejo na pritožbeni stopni. Torej, če prihaja oziroma če pride do pritožbe ocenjenega sodnika, ker ta ni zadovoljen z rezultatom preiskave, potem tukaj nastopi pritožbeni senat. Lahko pa se odzove tudi na pritožbo dveh neodvisnih javnih komisarjev. No, potem pa je zagotovljen še mednarodni nadzor. Mednarodna skupnost je sprožila tako imenovano mednarodno operacijo spremljanja v okviru te operacije deluje osem mednarodnih opazovalcev, um, pri delu nas podpira 60 uh, zaposlenih, 60 članov podpornega osebja. Um, mi spremljamo in nadzorujemo celoten proces uh, ponovne evalvacije sodnikov, organiziramo torej bilateralna srečanja z uh, komisarji, skušamo usmerjati preiskovalni postopek, ga ne vodimo, eh, lahko objavljamo ugotovitve, mnenja ali pa priporočila. Če se nam zdi, da, da neodvisna komisija ni sprejela ustreznega sklepa. Uh, um, smo prisotni tudi ob razpravah neodvisne komisije, ne sodelujemo v razpravi, torej ne govorimo v razpravi, ampak smo tam prisotni in na koncu lahko objavljamo tudi ločena mnenja. Če povzamem, mednarodni opazovalci. Um, Eh, nismo popolnoma brez pristojnosti, lahko aktivno posegamo v ta proces varnostnega preverjanja, imamo tudi dostop do vseh potrebnih podatkov in dokumentov, ki jih potrebujemo za opravljanje našega dela. Lahko vam zagotovim, da ob tem. Delujemo zelo temeljito gre za zelo poglobljen postopek preverjanja in zato je včasih na kocki tudi zasebnost samih eh, sodnikov ali pa pravnih strokovnjakov, ki so predmet evalvacije. Če predstavim eh, rezultate dosedanjega postopka varnostnega preverjanja, eh, poudariti želim dejstvo, da je to poglobljen proces varnostnega preverjanja. 111 eh, primerov smo da sedaj ocenili, 18 ehm, jih je v pritožbenem postopku. Potrdili smo 48 sodnikov oziroma pravnih strokovnjakov in odslovili 46. To pomeni, da smo odslovili skoraj polovico um, evalviranih oseb, 17 oseb pa je tudi odstopilo, predvsem zaradi negativnih rezultatov preiskav. No, sedaj pa še nekaj besed o splošnem stanju. Ustavno sodišče, ki bi moralo biti sestavljeno iz devetih ustavnih sodnikov, eh, je ostalo brez osmih sodnikov, ki so bili odstavljeni. Um, podobno velja za, na visok, uh, za vrhovno sodišče, 18 sodnikov je bilo tam uh, odslovljenih. Torej, samo za ilustracijo pomembnosti varnostnega preverjanja. No, uh, seveda, mehanizem varnostnega preverjanja potrebuje tudi robusten zakonodajni okvir. Uh, sostvo je eno je eden izmed treh glavnih stebrov eh, demokracije. Zato je treba zakonodajo v zvezi s tem eh, vključiti v eh, ustavo in tisti, ki opravljajo postopek varnostnega preverjanja, morajo imeti vse pristojnosti, ki so potrebne za to, da opravljajo svoje delo. Eh, no, eh, ob tem procesu varnostnega preverjanja je treba zagotoviti tudi mednarodni eh, nadzor za legitimnost, za zagotavljanje legitimnosti celotnega postopka. So, pristojni so nacionalni organi, ampak treba pa je zagotoviti tudi mednarodni nadzor tega postopka. No, zato mi ponujamo svetovanje v tem postopku, je pa res, da s tem nadzorom na nek način zaščitimo tudi nacionalne organe. Potem tretjič, takšno poglobljeno preverjanje je seveda pomembno in zahteva tudi določen čas. Takšno preverjanje zahteva veliko časa in eh, zahteva tudi temeljite priprave. Ne samo na operativni ravni, torej govorim o eh, prostorih, o osebju, ampak je treba uskladiti tudi kriterije. mi smo pravzaprav tukaj začeli za ničle. Um, nobenega precedenčnega primera nismo imeli tukaj. No in zato je treba temu postopku preverjanja nameniti tudi dovolj časa. Potem koristno je tudi to, da imate ob tem dobro strategijo sporočanja, treba je pojasniti državljanom, zakaj gre, kaj je proces varnostnega preverjanja in uh, kaj ta proces ni. Uh, kajti ob tem se eh, hitro pojavijo pričakovanja, ki jih je treba potem ustrezno upravljati. Potem, kaj smo se naučili iz tega postopka? Treba je poskrbeti za okvir pravil za mednarodno oziroma čezmejno sodelovanje. Eh, ko gre za mednarodno sodelovanje, že imamo na voljo kar nekaj inštrumentov vseeno pa je treba tukaj omogočiti lažje čezmejno sodelovanje. In pa popravljalne ukrepe je treba predvideti še preden se mehanizem preverjanja sploh začne. Torej, opravičujem se, če sem prekoračil svoj čas, ampak želel sem eh, predstaviti te najpomembnejše lekcije, ki smo se jih naučili na podlagi našega dela. Hvala lepa, gospod Jakobs. Sedaj pa stopamo že v tretji krok današnje predstavitve. Govorili bomo o nepovratnosti pravne države. Tukaj bomo slišali Marka Kmezija, ki je raziskovalec v Centru za jugovzhodne evropske študije, prihaja iz Univerze v Gracu. Izvolite besedo za deset minut. Uh, Hvala, so predsedujoča spoštovani člani odbora, gospe in gospodje. Slišali smo, da smo okrepili postopek pogojevanja, ko gre za pridržitveni uh, eh, postopek. Um, tudi za šest držav kandidatk iz Zahodnega Balkana. Uh, no, nažalost je hitrost reform na Zahodnem Balkanu še vedno prepočasna, še vedno niso bile izvedene agende reform. Nažalost eh, so nekateri izmed teh držav začele nazadovati ravno po začetku predpristopnih pogajanj. Kakšne lekcije se lahko učimo na osnovi tega in kakšno priporočilo lahko podamo? v luči povedanega. V svojem govoru se bomo sredotočil na tri sklope priporočil. Eden se nanaša na potrebo po tem, da eh, izboljšamo naše inštrumente, ko gre za spremljanje in določanje kriterijev in ko gre za poročanje. Potem treba je posodobiti tudi inštrumente za finančno podporo državam, treba je predvideti spodbude in sankcije, in pa tretjič, to ne sme biti zgolj političen ali tehnokratski postopek, to mora postati družbena vaja. Osredotočiti se moramo na potencial, ki prihaja iz uh, dna, tako rekoč iz družbe same. In če začnem pri pogajanjih. Pogajanja niso tako učinkovita, kot bi si želeli. Tukaj ni ustreznega nadzora in spremljanja. Zakaj? Zato, ker um, se predpristopna pogajanja ne ukvarjajo z uh, glavnim vzrokom za pomankanje pravne države v zahodnjih balkanskih državah. Uh, gre pa sem za problem balkanskega vodstva, ki nima interesov za prave reforme. Ob tem pa so sporočila, ki prihajajo iz Bruslja, pogosto ohlapna, medla in uh, ne dosežejo svojega namena. Drugič, eden izmed najučinkovitejših mehanizmov, ki ga imamo na razpolago v predpristopnem procesu, ni bil nikoli uporabljen. Črna Gora je sedaj samo en korak oddaljena od uh, pridružitve, uh, samo eno poglavje jim manjka in zato se moramo vprašati, kakšna bo sploh lahko v prihodnje uspešnost tega mehanizma. Uh, no in pa še problem tega, da v Bruslu ignorirajo nekatera nazadovanja na področju demokracije in pravne države, do katerih je prišlo v preteklosti. Kaj lahko torej naredimo, ko gre za misije za spremljanje in eh, pregled stanja. Trenutno so te misije predvsem papirni, papirnati tigri, tako kot to imenuje ena izmed naših kolegic. Eh, te misije namreč potekajo že 20 let in eh, še vedno je malo znanega o teh misijah. Tudi strokovnjaki je ne poznajo z izjemo poročila pribe. Zakaj je poročilo pribe tako uh, pomembno? To poročilo je analiziralo stanje pravne države v Makedoniji oziroma tamkajšnje nasledovanje. Zakaj? Tukaj je šlo za specifični mandat, morali smo hitro oceniti in podati konkretno priporočila v zvezi z pravno državo, morali smo skrižiti tudi politični zagon, ki je takrat tam obstajal takrat je tam bila eh, napeta situacija, problematična situacija. Eh, obstajalo, obstajala pa je tudi konkretna povezava med okvirom komisije in pa okvirom pravne države. Eh, no, potem četrtič podali smo konkretna priporočila, konkretne ukrepe, ki jih je morala sprejeti makedonska vlada in pa misija je imela polno podporo Evropske unije. Eh, Evropska unija je to zagotovila za svojo delegacijo v državi. Poročilo Pribe je razkrilo, da dosedanja poročila in ukrepi v zvezi s to regijo niso bili dovoljni. Torej, kaj se lahko naučimo na podlagi tega poročila? Uh, mandat eh, pregleda bi moral biti ciljno usmerjen in specifičen, potem drugič, glede na čas, ki je bil na voljo za delo na terenu, čas je bil zelo omejen, tri dni smo imeli na voljo. Eh, no, eh, v to bi morali vključiti tudi posvetovanje za civilno družbo, preden pripravimo končno poročilo. In pa tretjič, nobeno poročilo ni bilo javno objavljeno o teh misijah za ugotavljanje stavne, stanja pravne države, ki jih organizira komisija. Mislim, da bi se to moralo spremeniti, zato da bi lahko lažje spremljali napredek v regiji in da bi lahko tudi z imenovanjem avtorjem tem, tem poročilom dali nekaj več prepoznavnosti. ko gre za prihodnje izglede, mislim, da bi komisija morala tukaj postati bolj prepoznavna, bolj eh, slišna. Ehm, če ne protestiramo proti slabšanju stanja pravne države, proti napade na demokratične organizacije, nevladne organizacije, na demokratično družbo, če glede tega močimo, potem pravzaprav tamkajšnje avtokrate spodbujamo k temu najpreprosto nadaljujejo za dosedanjo prakso. Tudi ni nobenega follow-upa po teh misijah in nobenih poročil ni v zvezi z temi spornimi praksami. Ko gre za določanje kriterijev, pa se moramo oddaliti od zgolj tehnokratskih kriterijev, osredotočiti bi se morali na primankljaje na področju demokracije. Eh, imeti bi morali tudi jasen vzorec za ocenjevanje, s tem bi poskrbeli za neka zdrave konkurence med državami kandidat, kandidatkami in s tem bi letno lahko lažje izmerili, eh, kakšen je bil napredek in lažje bi ocenili, kakšne morajo biti pobude in pa proporočila, eh, ki morajo slediti tej oceni. Drugič, tukaj želim pohvaliti komisijo, parlament, in pa vse ostale, ki so sodelovali pri pripravi IPA 3. Eh, tukaj smo prevideli um, možnost eh, prekinitve finančne podpore v primeru hudih kršitev na področju človekovih pravic ali pa pravne države. No, prav tako pa morajo države bolje pripraviti svoje nacionalne načrte, saj je tudi to povezano z predpristopno pomočjo. Um, mislim, da bi morali izpiliti sezname projektov in institucij, ki lahko profitirajo od sredstev iz uh, inštrumenta za predpristopno pomoč. No, ko pa gre za krepitev pritiska, ne samo od zgoraj na vzdolj. Do sedaj sem govoril torej o tem pritisku, da je treba okrepiti pritisk Evropske unije na politične voditelje v Zahodnem Balkanu. No, je pa treba upoštevati tudi drugo stran sendviča, če se lahko tako izrazim. Treba je ustrezno podpreti zmogljivosti eh, civilne družbe, civilna družba bi morala postati naš glavni partner, poleg eh, vlad v zahodno-balkanskih državah. Na ta način lahko te države pripeljemo bliže temu, da bodo izpolnile standarde pravne države, demokratičnih načel in lahko jih približamo temu, da postanejo članice Evropske unije. No, zato pa je seveda potrebna uh, sprememba celotne družbe. To pa seveda traja dolgo časa. Če se bomo osredotočili samo na spremembo institucij, nas to ne bo pripeljalo do željenih rezultatov. Moj argument je to, da je treba opolnomočiti širše skupnosti. Te morajo poklicati elite k odgovornosti. Treba je poskrbeti za uravnotežen uteževanje um, nadzora in uh, izvršne oblasti. Ne smemo dopustiti, da bi se ohranil status quo. Samo, če bomo opolnomočili skupnost, če bo ta nadzorovala elite, bomo prišli do pomembnih rezultatov. Ne samo v predpristopnem postopku, ampak tudi kasneje. Uh, in s tem bo ta proces potem postal dejansko nepovraten. Uh, uh. Hvala lepa, gospod Kmesi. Sedaj pa bomo slišali še zadnjega govornika, to je Naim Rašiti, ki je izvršni direktor raziskovalne skupine za politiko Zahodnega Balkana. Prihaja iz Prištine. Dear chairs, honorable members of the European Parliament, representatives of the Hvala lepa, so predsedujoča, poslanci, predstavniki komisije, Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in da lahko podam pregled vidikov in izzivov na področju pravne države na Zahodnem Balkanu. Želim pa predstaviti tudi vidik eh, državljanov. Želim predstaviti to, kako razmišljajo državljani. Prvič. Evropska integracija je ključnega pomena za Zahodni Balkan. Brez tega tudi ne bo potrebnih reform. Um, balkanski vodje so svoje regionalne agende vezali na evropsko agendo in nekako so to sprejeli tudi državljani. In tudi ni razloga za to, da bi to dvoje ločili da bi ločili pravno državo in pa predpristopni proces. Ampak to bo k malu preizkušnja, predvsem za Makedonijo. Potem obstaja vedno večji razkol med Evropsko unijo in pa zahodno-balkanskimi državami, ko gre za razumevanje pomena reform. Pred nekaj leti je obstalo skupno razumevanje tega, kaj pomenijo reforme, ampak več časa kot mine, več je odstopan pri standardizaciji reform pravne države, vedno več je razlik med eh, vidiki Evropske unije in pa vidiki voditeljev zahodno-balkanskih držav. In to je po mojem mnenju zaskrbljujoče. To predvsem velja za Srbijo, Kosovo in pa Albanijo. v nekaterih primerjih izvajanje reform zgolj na papirju vse skupaj še poslabša. Vodje zahodno-balkanskih držav so se naučili prelisičiti Evropsko unijo in pogosto evropski uradniki celo vedo za to, ampak so pač podvrženi določenim zapletenim političnim agendam, ki niso v skladu z standardi pravne države. Takšna je pač realnost Zahodnega Balkana. um, reševanje političnih uh, in drugih bilateralnih konfliktov mora potekati usporedno z agendo reform. Nekatere države članice tega ne želijo, nekatere tega tudi ne morejo storiti. Pravzaprav bi napredek moral biti hitrejši, kot je bil v zadnjih letih. V glavnem voditelji Evropski uniji niso Mm, uspeli izpolniti želja in pričakovanja, in tega niso izpolnili tudi ne za svoje državljane. Makedonija je pokazala, da je oboje možno. Makedonija je pravzaprav najboljši učenec iz Zahodnega Balkana. Nobenega boljšega zgleda ni v tem trenutku na Zahodnem Balkanu. Srbija tega ne želi. Vodstvo s pomočjo politične agende spodkopava reforme in pravno državo. Uh, ne. Če se to ne bo spremenilo, bo za Srbijo postalo prepozno. Um, ne bo dovolj, da puščamo poglavja 23 in 24 odprta. V Srbije se je uveljavil rek eh, več poglavi kot Srbija odpre, manj demokratična postaja. Lahko nekaj več o tem povem kasneje. Albanija bi lahko poskrbela za nekaj ključnih reform, ampak tega v celoti ne izvaja, o, čem, o tem so govorili tudi predhodni strokovnjaki. Uh, obstaja nasprotovanje spremembam statusa quo. Predvsem to prihaja iz um, opozicije in pa strani organiziranega kriminala vlada pri vsem skupaj ne. Um, Pri vsem skupaj ne pomaga in zato bi lahko proces nazadoval. Tudi Kosovo je optičalo, trenutne elite, vlada in pa opozicija niso pripravljene na reforme. Kosovo mora poskrbeti za sklenitev miru z Srbijo če se to ne bo zgodilo, bodo skorumpirane elite vladale še naprej in eh, izgradnja države bo potekala zelo počasi, reforme se bodo ustavile. Ne bo dobrih izgledov za to, da bi Kosovo dobilo status države kandidatke. Po mojem mnenju bi pa bila lažja rešitev, če bi Kosovo ponudili ta kompromis, torej da bi na podlagi kompromisa Kosovo dobilo status kandidatke. To nas bo dolgoročno gledano stalo manj kot pa ohranjanje statusa quo. No, Kosovo je sicer v zadnjih mesecih uspelo poskrbeti za nekaj uh, napredka. Uh, No, eh, nažalost tudi državljani še ne vidijo koristi predvidenih reform. Eh, samo v Črni Gori so državljani zaznali nekaj eh, izboljšav, v Srbiji državljani živijo celo slabše, v, velikih, v številnih pogledih so se vrnili v temno obdobje v 90-ih letih. Edina razlika med sedaj in takrat je to, da trenutno ni vojne in da so njihove plače nekoliko boljše. Srbski voditelji niso uspeli poskrbeti za reforme. Sedaj je predsednik Vučić eh, soočen z naslednjim izzivom. Ali bo uspel eh, eh, poskrbeti za to, da se bo odprl, da bo zmanjšal svoj masivni nadzor? ali pa bo se stanje v Srbiji poslabšalo. V Severni Makedoniji so državljani občutili nekaj konkretnih eh, pozitivnih rezultatov reform, eh, tudi na Kosovu državljani so državljani odvisni od eh, rešitve spora za Srbijo. Trenutno obstaja široko nezadovoljstvo z eh, vlado, eh, gre tudi za odzem pravic, Javna, slu, javne službe so še, vedno, so še vedno zelo slabe, slabo je tudi stanje na področju izobraževanja, ni dostopa do pravosodja in tako naprej. Potrebno je torej nekaj več politične in pa socialne kohezije ter nekaj več politične volje za reforme. Vlade v nekaterih državah uporabljajo reforme kot orodje za nasprotovanje opoziciji. Srbija in Albanija je takšna. Um, opozi, eh, pogosto reforme postajajo predmet boja med opozicijo in vlado. Um, nekega dne čez pet ali pa deset let sploh nihče več ne bo pripravljen izvajati reform v teh državah. Potem eh, pojavil se je tudi nov problem populizma v Evropi, pomeni to, da si proti migrantom in proti Evropski uniji. Na Zahodnem Balkanu pa to pomeni uh, nacionalistično politiko, ki je izvor konfliktov. To, kar je naredil Grojevski leta 2008 in 2016, bi se lahko zgodilo tudi v Srbiji in Kosovu, če ne bo prišlo do sprave. Vidimo, da prihaja do vedno večje napetosti med tema dvema državama. vodje obeh držav pa želita na vsak način ohraniti oblast. Eh, države Vzhodnega Balkana imajo dobre prijatelje v Evropski uniji. Eh, tist... Nekateri voditelji v Evropski uniji pa želijo celo spodkopavati te reforme in pa Evropsko unijo, naprimer Mačarska. No, vlade in uh, elite imajo sedaj več denarja v država Zahodnega Balkana. Lahko dvignejo plače, lahko poskrbijo za javne storitve in s tem so si ustvarili široko paleto podpornikov znotraj sistema. Tud, gre tudi za javne uslužbence, za sodnike, za profesorje. Ti uh, pripadniki so lojalni in ne želijo sprememb, saj se ob tem bojijo, da bi izgubili delovno mesto ali pa, ehm, ali pa plače. Denar, ki ga vlade dobivajo z Evropske unije za podporo reformam, je eh, majhen v primerjavi s tem, kar jim lahko nudijo elite nekaj eh, milijonov, ki jih Srbija, Kosovo, Severna Makedonija eh, dobijo od Evropske unije, je malo v primerjavi z eh, sredstvi, ki so v rokah njihovih vlad. Prav tako se jim zdi dostop do evropskih sredstev preveč zapleten in preveč rigiden. Raj se obrnejo drugam, vlade pa sredstva delno porabijo za. Um, namene reform, delno pa ga spravijo v žep. Če želimo ponuditi državam Zahodnega Balkana kredibilen eh, širitveni proces, moramo spremiti tudi svoje procese. Pravzaprav bi morala naša sredstva doseči državljane, skupine eh, študentov, nevladne organizacije. Um, torej gre za nek pristop od spodaj na vzgor. Uh, treba je te urednote okrepiti v družbi, treba je okrepiti pritisk od spoda na vzgor. Prav tako bi morali odsloviti misijo EULEX, treba je odpreti vrata novim vodilnim eh, pobudam. Evropska unija bi morala poskrbeti za močne misije, evalvacije, takšna kot je bila misija Pribe. Eh, vse te misije bi morale biti javne in morale bi v svoje delo vključiti tudi eh, civilno družbo. O tem moramo ustrezno sporočati tudi državljanom, samo na ta način bomo lahko eh, izmerili napredek dejanski napredek reform. In pa ne na zadnje, privlačnostni dejavniki Evropske unije delujejo v večini primerov. Kosovo je izvedlo reforme, ki so povezane z liberalizacijo vizijskega režima, um, podobno velja za Makedonijo in Albanijo, ampak še vedno državljani ne vidijo dejanske koristi reform, ki jih Evropska unija pričakuje od držav Zahodnega Balkana. In to nas mora skrbeti. Ne smemo dovoliti, da bi z, z reformami uh, povzročili še več nezadovoljnosti javnosti na eh, Zahodnem Balkanu. Hvala. Hvala vsem. In eh, kot prvi dobi sedaj za odbor AFETA e gospod Panceri, če želi besedo. Ne. No, tudi niste se prijavili za razpravo, ampak jaz mislim, da želite o tem govoriti, gospo, gospa Infeld. Samo kratko vprašanje v zvezi z zadnjim prispevkom. V bistvu to poslušamo že zelo dolgo in to ne samo v državah, ki pristupajo, temveč tudi v državah, ki so članice EU. In sicer korupcija, goljofija v zvezi s sredstvi EU. Ehm, da se komisija premalo ukvarja s tem, da ima zelo birokratski pristop, kar zadeva porabo tega denarja. Nisem pa slišala, da bi rekla Evropska komisija, da bi spremila, želela spremeniti ta pristop. Zdi se, kot da želijo enostavno nadaljevati tako kot doslej. In to, kar ste pravkar rekli, in to sem slišala tudi že prej, bi moralo sprožiti imeti drugačen pristop v Evropski komisiji. Hvala, Sofiji. Gospod Jurek. Hvala lepa za vse te prispevke. Imam eno vprašanje za gospoda Bukikija, ki je govoril v imenu Beniške komisije. Nekaj pripomb imam na to, kar je povedal in tudi vprašan. Ko govorimo o širitvi in o pristopu je to seveda zelo zahtevno, kajti moramo eh, vzpostaviti ravnotežje med dvima zadevama in sicer na eni strani gre za ohranitev stabilnosti države, na drugi strani pa moramo pozoriti tudi na to, da je naša dožnost, da sodelujemo z vsemi. Govorili ste sedaj o balkanskih državah in um, upamo, da bo konflikt med, da je konflikt med Severno Makedonijo in Grčijo sedaj rešen. Grčija nas je eh, opozorila na to, da beseda in kultura štejejo. Evropa je tudi določen kulturni koncept eh, in um, um, določene vlade um, ne morejo zasičiti tega koncepta. Um, govorili ste o tveganju take situacije, da imamo večino, ki zmaga na volitvah in ki um, enostavno uporabi svoje možnosti in zmogljivosti, da um, Eh, izvaja tudi ukrepe, ki niso v skladu s pravno državo, ampak ali ni v Evropskem parlamentu tudi tako. Mi kot Evropski parlament se vedno sklicujemo na javni interes in včasih eh, pa se tudi odmikamo od pravnega okvira. 12. septembra lanskega leta se je zgodilo v Evropskem parlamentu nekaj, česar prej ni bilo. In sicer um, um, člen 7 proti Mačarski. Um, pogodba o delovanju Evropske unije je zelo jasna na tem področju. Parlament potrebuje dvotretinsko večino uh, preštetih glasov. In tu uh, pred mano je Eh, torej ta glasovalna naprava s trimi gumbi, eh, rdeče, zeleno in bilo. Mi lahko glasujemo za, proti ali se vzdržimo. Menim, da. Eh, kvalificirana večina bi omogočila Eh, diskvalificirati določene glasove, ki so bili prešteti. In to se je zgodilo v Evropskem parlamentu. Nekateri strokovnjaki, in tu govorim sedaj o Evropskem parlamentu, nekateri strokovnjaki so se odločili, da ne bomo upoštevali um, tistih, ki so se vzdržali. Tudi, če je pogodba zelo jasna in sicer govori o oddanih glasovih, se pravi, da je treba štiti tudi vzdržane glasove. Ali imate primer drugih inštitucij, kjer pri kvalificirani večini lahko ignoriraš vzdržane glasove. So pa tudi še drugi primeri, naprimer Istanbulska konvencija in ratifikacija leti. EU je, se je tu zelo angažirala, čeprav je vprašanje sporno. V Bolgariji je vse problematično in sicer zaradi ustavne ureditve. Ustavno sodišče Bolgarije je odločilo, da je konvencija v nasprotju z ustavnimi vrednotami Bolgarije. Bolgarija pa je pod eh, stalnim pritiskom in vlada je pod pritiskom in sicer, da ignorira svojo ustavno ureditev. Um, ustavno sodišče bi moralo pri tem podati neke garancije, zagotovilo in sicer um, izvajali naj bi nadzor nad izvršno oblastjo. Ampak Bolgarija bo očitno zato, da zadovolji to, kar si želi Evropski parlament, eh, ignorirala sklepe ustavnega sodišča. V državah kandidatkah in tudi v državah članicah so določeni, določena tveganja. Ampak ali to ni že vključeno v institucionalno strukturo EU? Kaj menite, gospod Petrle? Hvala, gospod predsedujoči. Pred 15 leti je. Evropski svet eh, v Solunu ponudil evropsko perspektivo zahodno-balkanskim državam. Še vedno smo v situaciji, da, ampak, torej tudi po 15 letih, z ustrezno diagnozo, torej da je bil dosežen napredek, da pa je treba storiti še več. Torej, ne moremo imeti unije z različnim razumivanjem pravne države. In zato vprašanje panelistom, ali imate kakšno idejo, kako, dinami, eh, kako dinamizirati ta proces? Gospod Adenov ali gospod Ademov, ali želite besedo? Ne. se pravi, da. Um, torej, uh, gospa eh, Infeld je postavila vprašanje komisiji, ali želite odgovoriti. Hvala za ta vprašanja in komentarje. Mislim, da je to zelo relevantno vprašanje, ki ga je postavila gospa Infeld. In seveda, moramo vedno prilagajati instrumente, da bi dosegli učinek, ki si ga želimo. In učinek je povezan s ciljem, da se podpre državo v procesu pristopanja. Splošni politični cilj je jasen. Te države, tako kot je bilo um, določeno v sklepih iz Soluna, te države imajo um, Eh, prihodnost v EU. Mislim, da prihaja vedno tudi do sprememb, tudi po Solunu, torej tako, kar zadeva instrumente, ki jih uporabljamo in kako z njimi ravnamo. In to sem v svojem uvodu tudi že povedal in sedaj tega ne bom ponavljal. Želim povedati samo, da moramo sedaj povedati, kakšen je naš pristop za balkansko strategijo. Na politični strani je jasno, da morajo države sprejeti odločitve one morajo zagotoviti, zagotoviti napredek in mi jih pri tem podpiramo. In tako, kot smo to zapisali v tej strategiji, in sicer 53 konkretnih eh, ukrepov za različna področja, vključno s pravno državo. To je, se mi zdi, en pomemben element eh, novega načina ravnanja s tem. In na drugi strani so seveda pogajanja in napredek. In tu ne smemo Eh, potrebujemo stabilnost in ne spremembo vsako leto. Jasnost, jasno je, najprej temelji in povezava je med napredkom pri 23. Eh, in 24. pogajanjem in nadaljevanjem pogajanj in tako tudi delamo. In potem še drug element, na katerega je bilo opozorjeno In sicer državam je treba bolj pojasniti, tudi, kakšna so perspektive, kaj delamo. E, ko gre za javno diplomacijo, bi lahko bili še bolj aktivni, torej aktivni na terenu, tako kar zadeva posledice nedelovanja, tudi kot kar zadeva, kaj lahko storimo za eh, pomoč državam pri izvajanju reform in moramo tudi povedati, kakšne so posledice nazadovanja. Potem mm, iz izjav komisije veste, da smo zelo aktivni pri tem in da smo jasni, ko rečemo, naprimer, da nismo zadovoljni z določenimi ukrepi, ki so bili eh, izvedeni in kar se je v zadnjih mesecih tudi večkrat zgodilo. S tem sem eh, odgovoril tudi na dinamiko tega procesa. Želim odgovoriti na koncu, da eh, strani komisije, pa tudi parlamenta in drugih inštitucij lahko storimo s to, da opozarjamo na priložnosti, ki se ponujajo in da tudi ponudimo svojo podporo um, to je pomembno za politične elite, za civilno družbo, za akterje v državah, ki morajo sami izvesti potem napredek in storiti korake, ki vodijo eh, naprej po tej poti. Potem gospod Bukikijo, tudi vam je bilo postavljeno vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči, želim se odzvati na vprašanja gospoda Jureka. Strinjam se z vami, poudarili ste pomembnost faktorja stabilnosti v procesu pristopanja. Stabilnost je seveda zelo pomemben dejavnik. In srečen eh, zaključek konflikta med Severno Makedonijo in Grčijo je seveda pozitivni in upam, da bo tudi druge, drugim državam to uspelo za pospešitev pro procesa integracije, kar zadeva uh, spoštovanje pravne države strani Evropskega parlamenta ni moja naloga, da zauzamem stališče do tega. Strinjam se z vami, ko ste omenili primer Ustavnega sodišča v Bolgariji in odločitev sodišča eh, ki vladi ni bila všeč. Kot poljak morate morate seveda tudi videti, kakšno je moje stališče odločitve ustavnih sodišč, vseh sodišč, ampak posebej ustavnih sodišč morajo, ta sklipi morajo biti spoštovani, tudi če vladi, politični stranki vsebina take odločbe ni všeč. Hvala za to vprašanje, ki ste ga postavili. Hvala, gospod Bukikijo. In sedaj še kratki odgovori gospoda Kmičiča. Miziča. Če želite, seveda. Ja, če ne, pa tudi ni treba. Želim. Sporočila iz EU in kako um, se jih sprejema v regiji. Vedno je večja zmeda. Um, kaj so sporočila komisije, ustreznih generalnih direktoratov in tako naprej. Če živite v regiji, potem razumete ta sporočila, da naprimer v Makedoniji imate premijeja, ki krši zakone in potem dobi azil na Mačarskem. In to je seveda tudi sporočilo tej regiji. In zato menim, da da naj bi bila ta sporočila iz EU, um, naj bi bila bolj jasna, bolj direktna in tudi bolj vključujoča, kajti sicer tvegamo, da bomo zgubili tiste, ki um, podpirajo EU, ki so navdušeni za EU, če ne bo odzival na nazadovanje demokracije v tej regiji. In če izgubite te kritične glasove, kdo bo potem gonilo teh reform v prihodnosti? Hvala. Uh, torej, eh, ni veliko poslancev, tu malo sem. Eh, sedaj si ogledal, ali, so, ali je bilo odgovorjeno na vprašanje, ampak eh, sprašujem, ali želi še kdo kaj povedati na kratko. Eh, ko gre za liberalizacijo vizumov za Kosovo, smo slišali naprimer, da se ne verjame poročilu komisije. In to eh, potem povzroča tudi tako zmedo v zvezi z Zahodnim Balkanom, vendar so še vedno velike priložnosti. Severna Makedonija, Albanija so začela pogajanja. To je ključnega pomena za to regijo. Potem treba je doseči dogovor med Srbijo in Kosovo čim prej in eh, države članice pri tem lahko pomagajo, imajo težo. Eh, Potem poročilo pribe eh, to, in priročniki za posamezne države, za vse države. In treba je vključiti širšo civilno družbo k sodelovanju. In tudi um, ekonomski akterji um, si želijo, um, ta pristop in tudi investirajo na Kosovu, v Srbiji, v Albaniji. Torej, veliko um, je zanimanja za to in za vse to je treba spoštovati pravno državo. Preden bom prosil gospoda Kukana, da um, sklene današnjo prireditev in sicer v imenu obih odborov, Libe in Afet, Tudi sam se želim zahvaliti govornikom. Um, škoda, da ni bilo več poslank in poslancev v dvorani, Vra, um, torej mandat se počasi izteka, danes je tudi ponedeljek, um, kar pa ne krni uh, eh, pomina te teme. Um, v našem odboru imamo dolgo, dolg seznam eh, poročevalcev za to območje, um, Sofi Intfeld, naprimer, um, pa tudi drugi. Potem imamo vodje delegacij um, s temi državami, tu poteka veliko dela, ki je zelo intenzivno, intenzivna interakcija tudi med pristojnimi odbori, torej ta osebina je na vsak način zelo pomembna. In udeležba, današnja udeležba tega ne zrcali. Želim pa se zahvaliti vsem za njihove prispevke. In sedaj pa dobi besedo gospod Kukan, ki je eh, predsednik skupine za Zahodni Balkan v odboru AFED. Bom zelo kratek. tudi jaz želim um, se zahvaliti strokovnjakom za njihov prispevek. Predvsem želim povdariti, da mi je bilo všeč, da so govorili iz uh, resničnega političnega življenja uh, um, v Zahodnem Balkanu in v teh državah. Niso nas hoteli impresionirati z nekim sofisticirano teoretično analizo, temveč govorili so o tem, kaj se dogaja na terenu in so situacijo ocenili takšno, kot je. In hvala tudi eh, kolegicam in kolegom eh, iz parlamenta, ki so sodelovali v tej razpravi in tudi ostalim, ki so tu v dvorani. Še posebej me veseli, da se smo imeli priložnost slišati te prispevke, preden bo um, Evropski parlament zaključil sedanji sklic, sedanji mandat. E, vsebina je bila zelo zanimiva in vsi e, so se strinjali, ki so govorili v razpravi, da je pravna država hrbtenica demokracije in e, da je to eno od najpomembnejših področji v postopku eh, pristopa k Evropski uniji. Vsi so tudi povdarili, da je to temelj za članstvo v, unijo, v Evropski uniji in sicer spoštovanje pravne države. Ključnega pomena je, da vedno spet povdarjamo pomen tega tudi v dialogu s partnerji Zahodnega Balkana. Evropske inštitucije morajo ostati odločne in tudi stroge pri nadziranju spoštovanja pravne države, pravic državljanov in temeljnih pravic v tej regiji. In tu želim eh, opozoriti na to, kar je citiral gospod Bukikjo in sicer, da je treba pravno državo izvajati v celoti in da mora biti vlada eh, v stanju razložiti prebivalstvu, da eh, se to ne dogaja eh, za voljo Bruslja, ker Bruslj tako hoče, m, mm, da bi dobili pohvale od Bruslja, temveč gre za eh, boljše življenje ljudi v teh državah. To je mogoče težko, ampak to moramo storiti, moramo prepričati ljudi, da to razumejo na tak način. Mm, eh, moramo realistično oceniti, eh, kje smo v procesu širitve brez um, opremljivih rezultatov na področju pravne države, poglavji 23 in 24, ne bo nadaljnih pristopov v Evropsko unijo. Na to moramo gledati realistično. Dva kolega sta bila tudi kritična in sicer neke vrste pritožba, kako Evropska unija ali komisija delujejo, delujeta, ampak jaz to razumem tako in tudi vidno, spet pravim, da je proces širitve um, skupni podjem partnerjev in nas, in nas. In če mi zahtevamo od njih določen napredek in potem je tudi na nas, da um, se na to odzovemo. Če vedno zah, eh, uh, določamo nove pogoje, potem izgubljamo verodostojnost. In tako naj bi ravnali, vendar se strinjam tudi z gospodom Danielsom, ki je rekel, da moramo biti strogi in da moramo jasno povedati partnerjem, da morajo v celoti izpolniti kriterije in zahteve, drugače ne bo nekih bližnic uh, eh, ali popustov. Um, če si ogledamo situacijo, je um, zadeva resna. Ne bom se sedaj spuščal v podrobnosti v posameznih državah, vendar na splošno, in to smo tudi slišali danes popovdan, vidimo znake poslabšanja, predvsem, ko gre za določene vidike demokratičnega upravljanja in eh, vladavino zakona oziroma pravno državo na Zahodnem Balkanu. Res je, da so pred nekaj leti naša pričakovanja bila dosti višja. Reforma pravosodstva je bila visoko na dnevnem redu v vseh državah te regije. Rezultati pa so zelo različni. In zato moramo konsolidirati to reformno agendo in moramo podati jasna priporočila glede eh, pravne države in katere reforme so potrebne. 23. in 24. poglavje eh, sta eh, v osrčju. Um, Eh, Evropske unije in tu gre za eh, kopenhagenska merila. In treba jim je povedati, da so ti kriteriji pomembni, kajti um, ti odločajo o tem, kdo je pripravljen pristopiti. Um, vedno je dobro, da opozorimo na pomen teh kriterijev in tu gre seveda tudi za stabilnost za inštitucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice in spoštovanje ter varstvo manjšin. Brez jasnih, merljivih napredkov na tem področju ne moremo zagotoviti napredka in upam, da bo to tudi dediščina tega sklica parlamenta in da bomo potem v naslednjem sklicu se aktivno ukvarjali še naprej ukvarjali s tem. Hvala vsem, ki so organizirali ta, ta javni posvet in vsem želim lep popoldan.